odbora za pravne zadeve v imenu svojega odbora priporočil, da se zavrne zahtevo gospoda Tomčaka. Odbor za pravne zadeve je na zasedanju 11. in 12. februarja prav tako preveril mandate članov Berger, Čirita, Fimeru, Manole, Matula, Nadzare, Sitonen, Antohi in Dančila. Preveril jih je v skladu s tretjim členom, tretjim odstavkom poslovnika in odločil, da, je, da so ti mandati veljavni. Če nihče ne nasprotuje, nadaljujemo. Odbor za ustavljanje.